Herr Präsident! Predsednik. Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Ponovno pričenjamo z zasedanjem. Figueiredo, Gospa Figueiredo ima postopkovno vprašanje. Senhor, eh, senhor Presidente, é um ponto de ordem. Gospod predsedujoči, imam uh, pripombo na dnevni red.